gospe in gospodje, naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Marineska, Evropski satelitski navigacijski sistemi. Najprej bi dal besedo gospodu Marinesku za štiri minute, prosim. Eh, Hvala lepa, gospod predsedajoči. Eh, satelitski navigacijski sistemi zadevajo vse države in vse ravni življenja. Še prav posebno, ko govorimo o avtomobilih. Galileo bo deloval neodvisno od drugih sistemov in bo prispeval k neodvisnosti Evrope. Štiri satelite že imamo v orbiti, 18 pa jih bo sledilo naslednjem letu. In potem bomo imeli konstelacijo satelitov, ki bo operabilna. EGNOS, sistem, ki še krepi ta sistem, bo pomem, bo pomenil pomembne izboljšave in bo pomenil, da se bomo lahko odzivali na kritične aplikacije državljanov, kot je na tačnem kmetijstvu, na primer. Zelo veliko ekonomskih akterjev in sektorjev, promet, kmetijstvo, energija uporabljajo te sisteme, satelitske sisteme, javni organi lahko veliko pridobijo od Galileja in Egnosa na različnih področjih, kot so nujne storitve, policija, upravljanje s krizami in upravljanje na mejah. Razvoj satelitskega sistema bo koristen za Evropsko unijo. Tako bomo lahko zadostili trgu na vseh ravnih vključevali bomo tudi nove sektorje in ustvarjali nova delovna mesta v Evropski uniji. Prav tako se bodo pojavile nove poslovne možnosti za ponudnike storitev in podjetnike. Zelo veliko koristi bo pri obratovanju Ignosa in Galileja. To cenujemo na 70 milijard evrov. Predlagamo prej iz proračuna za boljše upravljanje dejavnosti ki so povezane z vesoljskimi dejavnostmi, potem um, z dejavnostmi na tleh, nadzora, potem uporabe sistema IGNOS e in dejavnosti, ki so povezane z upravljanjem programov. Komisija je prelagala približno milijardo evrov vsako leto v sedmih letih 2014 do 2020. Priporočili smo prožen pristop komisiji tako, da bomo komisiji dovolili, da iz enega segmenta v drug premešča sredstva, če bo to potrebno. V tem trenutku je 7 odstotkov BDP Evropske unije odvisno od teh sistemov. Podpora aplikacijam znaša približno 300 milijonov evrov, 150 milijonov za tehnološke rešitve i nadanih 150 milijonov za raziskave in razvoj. 100 milijonov evrov pa je bilo namenjenih razvoju aplikacij, ostanek pa je na voljo v obzorju 2020. Evropska komisija upravlja sistemi in bo imela pomembno vlogo tudi v prihodnjem komisija naj pripravi načrt za razvoj tega trga. In na zadnje, vloga dobrega upravljanja mora biti tudi upoštevana in potrebno je si zastaviti jasne cilje in jasne naloge za vse vključene komisijo, nacionalne agencije, ESA in specializirane agencije, zato da bomo lahko uspešno izkoriščali programe. In vsi ti organi morajo sodelovati in biti operativni dogoročno gledano in imeti zelo jasna pravila. Hvala lepa, gospod Marinesko. Sedaj pa dobi besedo komisar Tajani. Prosim. Grazie, Hvala, gospod predsedujoči. Želim se zahvaliti evropskim poslancem, zlati gospodu Marinesku za delo opravljeno v zvezi s tem dosjejem. Ne samo zato, ker je Galileo bil prvi od predlogov, ki se nanašajo na obdobje 2014-2020, glede katerega je bil dosežen politični dogovor. Še zlasti se želim zahvaliti zaradi doseženega rezultata. Ta dogovor nam omogoča, da bo 7 milijard evrov v naslednjem programskem obdobju namenjenih za Galileo in njegove aplikacije. Zahvaljujoč pomembnim rezultatom doseženim v zadnjih treh letih je Galileo postal realnost. Štiri sateliti so že v orbiti, več zemljskih postaj pa se nahaja po vsem svetu. Opravljeni preizkusi na teh štirih satelitih govorijo enoznačno. Meseca julija smo videli dokaz štirimi sateliti, je natančnost določanja položaja ogromna, veliko bolj kot ameriški GPS in to pravzaprav celo presega naša pričakovanja. Ti rezultati so zelo spodbudni in omogočajo nam, da predvidimo tudi izvrstne rezultate sistema v prihodnje. To govori o ogromni sposobnosti in uspešnosti evropske industrije. Program se nadaljuje. Tudi če imamo nekaj mesečno zamudo pri lansiranju prihodnih satelitov, sem pa optimist in prepričan sem, da bom pred zaključkom svojega mandata doživel to, da bomo imeli prve storitve Galileja. Pričakujem, da se bo to zgodilo nekje v mesecu oktobru 2015. V letu 2014 pa bi se to že lahko začelo dogajati. Zelo pomembno je, da podjetje in državljani čim prej lahko uporabljajo storitve, ki jih bo ponujal Galilejo. Zato je Galilejo edinstvena priložnost za ponovn zagon konkurenčnosti naših podjetij. Tema, o kateri se danes pogovarjamo, je temeljna etapa za to, da zagotovimo kontinuiteto tudi v naslednjem večletnem okviru, ne samo z finančnega vidika, pač pa tudi kar zadeva upravljanje s programom. Zato je komisija z velikim zadovoljstvom vzela mm, na znanje to, da sta parlament in svet podprla naš predlog. To upravljanje pomeni zelo pomemben razvoj organizacijske scheme programa in upošteva to, da je potrebno optimizirati in racionalizirati že obstoječe strukture. Z novo schemo bo komisija še vedno odgovorna za izvajanje programa pod političnim nadzorom sveta in parlamenta. Tehnične naloge, ki se nanašajo na infrastrukturo, upravljanje, operativnega sistema pa bodo zaupani Evropski vesoljski agenciji in Evropski agenciji za GNSS. Parlament je zahteval, da se del proračuna nameni tudi za financiranje številnih gospodarskih priložnosti, ki jih ponujata Galileo in Egnos. V krizi, v kateri se je znašla Evropa, je to priložnost, ki je ne smemo izpustiti iz rok. Generalni direktorat sem prosil, da prouči možnosti za vstop Galileja na trg in na mizi so vse možnosti. Preden zaključim, pa bi se rad dotaknil še drugih dveh točk. Prvič, komisija se popolnoma zaveda dejstva, da je vsota sedmih milijard za naslednji finančni okvir nepremostljiva meja. In zato ne smemo ponoviti napak iz preteklosti. To je zame prioriteta. Kot drugo, parlament in svet bosta tudi v prihodnje vključena v program. Vsako leto bosta letno prejela poročilo o izvajanju programa. Prav tako se bo komisija sestajala svetom in parlamentom v medinstitucionalnem organu glede Galileja, tako kot se je nedavno zgodilo v novembru, ko so se inštitucije sestale oziroma bile obveščene o tem, kaj se dogaja po tehnični plati. Jean-Jacques Toten in sam sva jih obvestila o dogajanju. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar gospoda Terha ne vidim. To pomeni, da nadaljuje gospa Carvalho. Minuta. Senjor prezident, senjor komisar, komes, komes prosite. Predsedajoči, komisar, naj začnem s čestitkami poročevalcu za odlično poročilo. Program Galileo bo pomenil globalno pozicioniranje, ki bo izjemno natančno. To je zelo pomemben projekt za Evropsko unijo. To je del strateškega duha Evrope, Evropa 2020. Evropska industrija bo največ pridobila s tem programom Galileo. Bo doprinesel veliko sektorjem gospodarstva, pomagal bo podjetjem in državljanom, ko bo omogočal neposreden dostop do satelitske navigacije, do signala po vsej Evropi glede na svoj pomen za Evropo in dodano vrednost, odbor za proračun meni, da bi morali ta program ustrezno financirati. Moramo ponuditi torej več kot 6,3 milijarde evrov. Nibler. Hvala lepa, sedaj pa minuta in pol. Nibler. Prezident, fejate. Hvala lepa, komisar, podpredsednik Evropske komisije, kolegice in kolegi. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu Marinesku za odlično pripravljeno poročilo. Bil zelo odprt za vse spobude iz našega kroga. Temple Hedgate Prison. Nekako se ne znebim vtisa, da pri pomembnih stvarih vedno smo odvisni od ZDA in pri GPS je tudi tako. Vse navigacijske naprave, ki jih danes uporabljamo, dobi signal iz, od ameriških satelitov. Opravičeno smo to že dolgo v Evropskem parlamentu zahtevali, da razvijamo naše lastne evropske strukture. Galileo je po mojem mnenju zelo pomemben začetek in pomemben korak v to smer, zato da si izborimo svojo neodvisnost od ameriškega GPS-a. Evropski parlament se je v zadnjih letih vedno zauzemal za ambiciozno vesoljsko politiko dobro se spomnim začetnih korakov Galileja, tudi tukaj v Evropskem parlamentu, smo se vedno borili za Galilejo, za to, da bi imeli financiranje skupnosti in to se je obrastovalo. V Evropi imamo močno, visoko specializirano vesolsko industrijo in čeprav nekoliko zaostajamo za načrtom pri Galileju, mislim, da bomo to nadoknadili in da bomo konec koncev 27 sateliti v orbiti in z nadomestnimi sateliti, ki jih potrebujemo zagotoviti, infrastrukturo na tleh, ki jo je potrebno zagotoviti. Zakaj delajo? Card. Modra kartica. Spremete. Will you accept blue card from... Gospa Nibler, spremete modri karton gospoda Kasparja, da? Dank, Hvala lepa. Spoštovana kolegica Nibler, v volilnem kraju so me pred nekaj časa vprašali, ali je smiselno, da Evropska unija namenja toliko sredstev za izstrelitev satelitov v orbito, ko pa ne moremo zagotoviti, da bomo lahko potem tudi dobro prodali to, torej, da bomo potem imeli naprave, ki bodo spremljali te signale in da ne bo na koncu prišlo do tega, da bomo imeli investicijsko razvalino v vesolju. Hvala lepa, kolega Kaspari. Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje. Naj odgovorim, da o tem smo veliko razmišljali in bomo vse to še poglobili in dodelali. Decembra bomo govorili tudi o vesoljski gospodarski politiki, moje poročilo in o tem bomo tudi govorili strani komisije. Pa že imamo veliko premislekov imamo tudi poročilo kolege Prodija na to temo o programu Kopernik. Kako bomo s to infrastrukturo, ki jo financiramo z davkoplačevalskimi sredstvi, lahko tudi optimalno uporabljali, eh, vodili in da bodo potem srednje velika podjetja imela dostop do signalov in da bodo potem s podatki, ki bodo pridobili, lahko tudi dobro upravljali. Že kar nekaj mesecev torej govorimo o tem, in mislim, da bomo konkretne priloge podali še za časa tega mandata. Hvala lepa. Naslednja je gospod Tikal. Dve minuti. Hvala lepa. Predsedoči, gospod komisar. Pozdravljamo dejstvo, da imamo maksimalno soto 7 milijard evrov za ta program za Ignos in Galileo iz splošnega proračuna Evropske unije za dobe 2014-2020. Oprava teh sistemov presega nacionalne meje EU in potrebno je zagotoviti dobro pravne storitev teh programov, to je pomembno za gospodarstvo, za energijo, promet, telekomunikacije, kmetijstvo, za vse to je pomembno, pa tudi za policijo, za upravljanje s krizami in mejami. Vse to vedno bolj uporablja take satelitske sisteme. Zato je potrebno podpreti te sisteme v okviru GNSS, tako bodo državljani Evropske unije lahko želi koristi tega sistema in to bo zagotovilo tudi jasno uporabo sistema Galileo, prav tako pa bomo ohranili zaupanje javnosti. Pozdravljam dogovor med svetom in parlamentom, da bomo imeli nov vladni okvir poleg proračuna, ko bomo jasno opredelili vlogo Egnosa, eh, Galileja in pa tudi komisije. Prav tako imamo nove norme za konkurenčnost. To je korak naprej k razvoju neodvisnega, zanesljivega sistema, ki nudi praktične rešitve za evropsko industrijo za varnost v prometu, za podnebno zaščito in tako dalje. Ne na zadnje bi rada opozorila na to, da moramo zagotoviti dobro geografsko pokritje storitev tega sistema. In sicer pokritje moramo celotno ozemlje Evropske unije, preden gremo v druge regije sveta. Hvala lepa. Gospod Tikal, spremete modro kartico gospoda Rubiha, da, prosim.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 evropski zakonodajni okvir, kar se tiče zasebnih podatkov. Ta nova evropska sistema bosta zagotovila več natančnosti. Na kratko, evropski državljani bodo pridobili veliko več, kot pridobijo trenutnega sistema GPS. Ena minuta. Merci, monsieur le président. Avec Galilée. Voilà, n'est pas predsedujoči, Galileo in Ignos. Končno bomo tako prekinili monopol Pentagona GPS-a. Čudovito, zelo dobra novica za vse narode Evrope za zaposlovanje na področju prometa storitev. Vendar pa ni vse potekalo gladko. Visoki stroški, težave pri javno-zasebnem partnerstvu, ampak dobro, to je sedaj satelitska infrastruktura, ki jo Evropska unija po nemeri financira in je torej njena. To mora biti torej skupna dobrina, ki jo skorišča celotna Evropska unija. Naj skoristim to priložnost, da opozorim na to, da je JASA ena redkih institucij v Evropske unije, ki resnično učinkovito deluje v imenu državljanov Evropske unije to je vzor za druge institucije, tudi če govorimo o Evropski centralni banki, ki je žal zgolj trvala v korist finančnih trgov. Hvala lepa. Sedaj pa Hübner, minuta in pol. Dziękuję, panie komisarzu. Hvala lepa. Predsedujoči, komisar, gospod in gospodje. Govorimo o tehnologiji 21. stoletja. Evropski satelitski navigacijski sistem ki ga bomo uporabljali in ki ga že uporabljamo v Evropi, je eden najbolj modernih sistemov, kar jih imamo. To bo omogočilo odlično navigiranje. In to bomo uporabljali lahko tudi na ladjah, na letalih, v bankah, na poštah pri športnih prireditvah in na drugih področjih. Torej, to je ključnega pomena za 21. stoletje. EGNOS pa je še bolj napreden sistem, ki se uporablja v civilnem letalstvu in drugih oblikah prometa. Oba sistema uporablja vojska. Torej, menim, da bomo sedaj stopili štiric najmodernejšimi narodi globalno gledano. Seveda pa potrebujemo za razvoj tega infrastrukturo, potrebujemo več eh, zemeljskih postaj, prav tako pa moramo zagotoviti tudi dobro geografsko pokritje. Je pa to najnovejša tehnologija, tega ne pozabimo. Uh, Samo eno prijave imam za CatchDI. Ja, äh, Hvala lepa. Mislim, da je zelo pomembno, da ta nova tehnologija daje novo priložnost MSP-jem v Evropi, najprej kot eh, dobavitelji za ta sistem, potem pa tudi eh, kot uporabniki sistema. In zato so koncepti uporabe tega sistema zelo pomembni, kajti tukaj bi lahko imeli tudi zelo močno izvozno komponento in bi lahko Evropa postala globalni ponudnik natančne tehnologije z posebno novimi kakovostnimi standardi. Zato torej čestitke poročevalcu za ta nov razvoj in Evropski komisiji, da je omogočila to priložnost za evropsko gospodarstvo in za zaposlovanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, sedaj pa Zaključne pripombe komisar Tajani. Hvala, gospod predsedujoči. V tej razpravi smo slišali kar nekaj argumentov. Vesoljska industrija predstavlja za Evropo eno od panog ki so med najkakovostnejšimi. Zato je to eno tistih panok, na katero bi se kazalo osredotočiti. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod poslanec Rubik, tudi v zvezi z internacionalizacijo naših podjetij. Vesoljska panoga predstavlja zelo pomembno panogo. Sam sem bil v Vietnamu, na Tajskem, v Burmi, Mjanmarju in moram reči, da so tudi te države podpisale veliko sporazumov tudi na tematiko vesoljske industrije. Vlada pa velik interes za naše dejavnosti na področju vesoljske tehnologije. Kar pa zadeva to, kaj se dogaja za to, da bi lahko dobili konkretne storitve. Sam sem najavil, naj bi do konca prihodnega leta že lahko uporabljali satelite za to, da bomo dobili signal s pomočjo Galileja. Letos smo se že sestali z vsemi predstavniki Eh, industriji. Enkrat smo se v začetku leta srečali v Londonu, drugič meseca julija, pa ob priložnosti proučitve učinkovitosti Galileja. Veliko je bilo tudi MSP-jev in moram reči, da je med podjetniki veliko interesa za to, da bi zagotovili izrabo signala Galileja na področju prometa, ribištva, zdravstva, civilne zaščite. In ko govorimo ravno o civilni zaščiti in uporabi satelitov, naj povem, da je nocoj ob 1.40 bil aktiviran sistem Kopernikus Zaradi poplav na Sardiniji več je bilo mrtvih in situacija je resnično katastrofalna, vendar pa naš sistem je že začel sodelovati z italijanskimi oblastmi k malu po tistem, ko je prišlo do teh hudih poplav. Kar pa zadeva tematiko varnosti, se tudi sam popolnoma strinjam glede boljših jamstev, ki jih zagotavlja sistem Galileo, saj je to sistem, s katerim upravlja Evropska unija in tudi celotna organizacija sistema, zagotavlja boljše varstvo podatkov. Zato bi dejal, da Galileo predstavlja veliki ziv, kot je povedala gospa poslanka Niblerjeva. Smo začeli pred nekaj leti, zdaj pa naredili nekatere odločilne korake. Egnos je že operativen. To je nekako oče Galileja, ki omogoča boljšo uporabo sistema GPS-a, torej signal je natančnejši. Prizadevamo si tudi za drugi projekt, to pa je Kopernikus. In prvo opozorilo bo izdano že čez kak mesec. Torej, Galileo predstavlja samo en del, morda je najbolj ambiciozen projekt, vendar pa mislim, da bo Galileo, zlasti na področju civilne zaščite, lahko uporabljen tudi skupaj z Kopernikusom. Tako, da bodo signali enega sistema, skupaj s signali drugega sistema, zagotovili večjo varnost za celotno regijo, za celotno Evropsko unijo, lahko pa bomo izrabo signalov iz naših evropskih sistemov tudi izvozili, zato da bomo prispevali k reševanju kriz, ki nastanejo zaradi naravnih pojavov. Evropa je tu v vodilnem položaju in še pred zaključkom mandata te komisije si želimo dobiti signal s pomočjo Galileja, kar bi pokazalo, da smo sposobni upravljati s svojim sistemom. To bi tudi pokazalo, da evropske rešitve zmagujejo. S tem bi dokazali evropskim državljanom, da Evropa ni samo birokracija, ni samo dajanje denarja, pač pa tudi, da so to rešitve v interesu evropskih državljanov, storitve za evropske državljane tako da bodo evropski državljani imeli tudi gospodarske koristi. Prihranek z Galileom v naslednjih 20 letih naj bi znašal 90 milijard evrov. Strošek pa bo 10 milijard. To je izvrsten gospodarski, politični, znanstveni in industrijski dosežek. Zato mislim, da delo ki ga opravljamo in tu se zahvaljujem poslancu Marinesku in ter ostalim poslancem. Torej, to kaže, da je Evropa sposobna zmagati v nekaterih pomembnih bitkah. Uh, in sedaj za zaključek te razprave poročevalec Marinesku. Hvala lepa. Gospod predsedujoči mislim, da sem slišal vprašanje, ali bodo investicije Evropske unije v korist vsem. Da, mislim, da bo to prineslo določene prednosti. Tudi sam sem se to spraševal med pogajanji. Sem dejal, da je škoda izgraditi nekaj v vesolju, kar ne bi prinašalo koristi državljanom. Zato sem v svojem poročilu navedel dva pomembna vidika. Najprej razvoj aplikacij s pomočjo komisije. Imamo sedaj več kot 100 milijonov evrov za razvoj leteh in potem drugi vidik, obveščanje državljanov, da jih upozorimo na prednosti Galileja. Nekdo je spraševal tudi o zaščiti podatkov. Galileo ima zašifriran sistem podatkov in to je zaščita. Uredba, ki je povezana s proračunom za obdobje 2014-2020, za katerega smo dosegli politično soglasje, je dober dogovor. In to zaradi dobrega sodelovanja s kolegi, s poročevalci v Senci, tudi zaradi dobrega sodelovanja s komisijo. Rad bi se zahvalil vsem za ravno to sodelovanje. Prav tako bi rad omenil tudi irsko predsedstvo, ki je odigralo zelo pomembno vlogo pri očinkovitosti pogajanj. Rad bi se zahvalil vsem, ki so pomagali pri pisanju tega poročila. Prav tako pa bi komisarju Tajanju želel veliko uspeha za to, da bi imeli dober signal konec sveta 2014 iz vesolja. Ta razprava zaključena, glasali bomo jutri ob 12.30. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe Bereš, dokumenti s ključnimi informacijami za naložbene produkte. Prva govornica je gospa Bereš, ki ima na voljo 4 minute.